Upam, da bomo dobro sodelovali. Malce sem si ogledala vaše prednostne naloge, prisluhnila sem tudi vašemu govoru. Kohezija, konvergenčnost, to sta nedvomno pomembni tematiki, tudi sprejemanje večletnega finančnega okvira bo nedvomno velik zalogaj. Izpostavili ste tudi enakost med vzhodno in zahodno Evropo, med severnim in južnim delom Evrope. Meni se je to zdelo dobro, ker bi res bilo smiselno, če bi zagotovili enakost med vsemi. Pomembno je, da Evropa uspe. Želimo si, da bi Romunija, Bolgarija in Hrvaška uspele stopiti v šengensko območje. Upam, da boste delali na tem, da nam boste pomagali pri vstopu v šengensko območje, da bomo naredili konec Evropi dveh hitrosti. V okviru svojih prednostnih nalog ste omenili tudi močno Evropo, Evropo kot globalnega akterja omenjate vlogo NATO, ampak najbolj me skrbi ta zadnja točka, ki ste jo izpostavili, to je Evropa skupnih vrednot. Nekaj vprašanj bi imela s tem v zvezi. To sedaj ste verjetno v razpravi slišali, da na ulicah mnogi protestirajo, zlasti v Romuniji. Veliko je govora o pravni državi. Kot kaže, je pravna država predmet subsidijarnosti, ampak s tem se ne strinjam. Ali ste prisluhnili državljanom Romunije na ulicah, ali ste slišali, kaj vam želijo državljani povedati? Ali ste se zauzeli za pravno državo? To je nedvomno zelo pomembno, če želite, da bi vaše predsedovanje bilo uspešno. Pomembno je, da najdete odgovore na ta vprašanja. Hvala. Honorevole Rodriguez. Gospa Rodriguez za dve minuti. Welcome, uh, Dobrodošli, gospa premijerka spoštovane kolegice in kolegi. Romunsko predsedstvo bo prvo predsedstvo vaše države. To bo zadnje predsedstvo pred evropskimi volitvami. To bo torej zelo pomembno predsedovanje. Naj se osredotočim predvsem na vrhu Sibiju. To je naša zadnja priložnost, da najdemo drugačno Evropo za vse državljane v Evropski uniji pred evropskimi volitvami. Naj vam torej povem, kakšna so naša pričakovanja in naše želje, za kakšno Evropo se borimo in zakaj bi izkoristili ta vrh v Sibiju. Mislim, da imate prave prednostne naloge za to, da bi zagotovili enotnost med evropejci, je kohezija ključna beseda kot ste dejali, ekonomska, socialna in politična kohezija. To je ključna prednostna naloga. To lahko spremenite v kaj konkretnega. Najprej imamo socialni steber, ki ga je potrebno prenesti v evropsko zakonodajo. To je potrebno prevesti v odločne finančne instrumente. Potem druga stvar je predhodni dogovor o večletnem finančnem okviru tukaj je kohezija naša glavna naloga. Ne samo za vse države EU, temveč tudi za evroobmoče. In potem še tretja zelo pomembna točka, to je Evropa, ki je stabilna in upamo, da bo Evropa tudi že vključena v šengensko območje. Najprej potrebujemo boljše partnerstvo, z vsemi našimi partnerji, tudi z vzhodnimi, te, o katerih ste govorili. In ko bomo vse to vladali, bo seveda lažje upravljati tudi z migracijami. In končno, če bomo imeli tako Evropo, bomo imeli enotnost, ne glede na to, kar se zgodi pri Brexitu. To je zelo pomembna zgodovinska naloga, pa tudi priložnost, ki jo imate. Honorable. Hvala lepa, kolega Deva, za minuto. Gospod predsedujoči, romunsko predsedstvo je nekaj, kar bo pomagalo Britancem pri Brexitu. Želim, da premijerka pomaga ministrski predsednici Britanije. Pred dvema letoma smo mislili, da bo to čisto enostavno, danes pa je to vroč kosten in ni prav enostavno, še prav posebno je za premijerko Theresa May. v parlamentu. Sedaj bom videl, kaj se bo danes zgodilo, kakšen bo rezultat. Ampak premeka ne želi prehitevati in tudi ne spreminja svojega mnenja. Ve, da je to zelo težavno, ampak skušamo doseči kar najbolje za Britanijo. Ima pa dve zelo težki izbiri. Čakamo, neumorno molimo da bi bili uspešni. Gospod Ujazdowski, za minuto. Koledzy, e, chcę życzyć pani premier jak... Hvala lepa. Naj, najprej Romuniji zaželim zelo očinkovito predsedovanje. Spodbujam vas, da bi izvajali program predsedstva. Veliko stvari je potrebno postoriti, pogajanja glede proračuna potem tudi politika, kar se tiče migracije v Evropski uniji. Zelo, zelo veliko je ukrepov, ki jih je potrebno izvesti in ki so predvideni v programu predsedstva. Kohezijska politika je gotovo tema, prednostna naloga, ki mi je zelo pri srcu. Pripričan sem, da bo Romunija tudi našla neko določeno geopolitično občutljivost, da bodo upoštevali to, kar se dogaja na vzhodu naše celine, tudi kar se tiče odnosov z Rusijo. Seveda moramo spoštovati temeljne pravice, svoboščine, potrebno je spoštovati pravno državo, to so stvari, ki so zelo pomembne. Prav tako pa, mislim, kolegice in kolegi, moramo Romuniji zaželeti uspešno predsedovanje. Spoštovani kolega, Vprašanje bi vam nekdo rad zastavil v okviru modrega kartona. Gospa Nikola, izvolite. Hvala lepa. Nedvomno je romunsko predsedstvo sedaj v težavnih časih. To bo predsedovanje polno izzivov. Zelo težko je govoriti o prihodnosti Evrope, glede na to, da smo sedaj sredi Brexita. Za nekatere pa je zelo težko govoriti, je zelo enostavno govoriti nerealno. In to je potem pomankanje doslednosti, kar se tiče izjav. To je eden glavnih izzivov, s katerimi se soočamo na ravni Evropske unije. Nedvomno je pravna država prednostna za Romunijo in to je popolnoma jasno, če si pogledate, kaj se dogaja. Zastaviti morate vprašanje, gospa Nikolaj. Za kolega morate postaviti vprašanje. Ja. Dva Nikolaja sva, kateri zdaj dobi besedo v dvorani? Ja, vi ste prosili za besedo v okviru modrega kartona. Imate vprašanje za predhodnega govornika ali za koga? Okay. Euh. Če nimate vprašanja, ne, nimam vprašanja potem besedo dobite kasneje. Hvala. Dobro, zdaj pa naprej kolega Hökmark za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospa premijeka, mislim, da je fantastično, da bo Romunija, da je Romunija prevzela predsedovanje Evropske unije. To je znak, kako se je Evropa razvijala vendar pa morate to potem tudi potrditi, da bo to res fantastično predsedovanje. Rad bi rekel le tole. Vi in vaša vlada se morate boriti proti korupciji, tako kot bi zahtevali to od katerekoli druge vlade. Oprostitev skorumpiranih politikov, ker pravite, da so zapori prenatrpani, to ni sprejemljivo v Evropski uniji. Boj proti tistim, ki se borijo proti korupciji, ni sprejemljiv. Dekriminalizacija korupcije ali amnestija za korupcijo, zato da bi zagotovili svojo moč in svoje funkcije, ni sprejemljivo. Vodo Bulman, voditelj skupine socialistov, vas je branil. Moram reči, da je to sramota za socialistično skupino. Tako ste se sami razvrednotili. Potrebno bo prezeti vso odgovornost, da zavarujete Romunijo, kaj ti. Mislimo, da je fantastično, da predsedujete. Ne smete pa, morate pa iz tega potegniti kar najboljše. Prezemite odgovornost. Hvala. Kolega Hökmark. Nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Gospod Frunculika, izvolite. Stimate koleg. Eh, Hvala lepa, spoštovani kolega. Mar ne menite, da je sramotno, da dan danes predsednik e LS že dol, čestita predsedniku Johannesu, predsedniku Romunije, in mora reči, da bo odlično vodil romsko predsedstvo, ko pa si vemo, da je rotirajoče predsedstvo Evropske unije nekaj, kar izvaja vlada z ministersko predsednico na čelu. Ma ni to torej sramotno, da je sedaj zvezdni kancler Kurz predal to predsedniku Johannesu. To je velikanska politična napaka, ko je to rekel. In resnično čudno je, da se je to zgodilo kaj ti, evropske državljani Romuni, morajo vedeti resnico. Bi pa dali odgovor, kolega? My... Hvala lepa, moj kolega. Se je zmotil, kaj ti govoril sem o težavah korupcije v Romuniji. Tako kot je to pokazala Beneška komisija, Transparency International in veliko drugih organizacij. to, da oproščajo skorumpirane politike. Kot je o tem govorila na BBC-u ministerska predsednica. Vi pa govorite o nekom, ki je čestital predsedniku vaše države. Moram reči, da me to ni prav vznemirilo. Vi in socialisti tukaj bi morali biti enako strogi z Romunijo, kot bomo mi z Mačarsko in Polsko

Hvala lepa, gospod Tomašič, za minuto. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Romunija prvič predseduje svetu v izjemno zahtevnih časih. Doseči mora dogovor o večletnem finančnem okviru. Evropska unija pa v tem obdobju ostaja tudi brez pomembne članice. Vse to bo poleg eh, naslednjih evropskih volitev vplivalo na prihodnost Evropske unije. Problemi, s katerimi se bori Romunija, pa ne bodo kakorkoli ošibili ambicioznosti romunskega predsedovanja. Romunija ne sme izgubljati časa. Medtem, ko mi razpravljamo o finančnih in političnih vprašanjih, svet ne stoji, zato moramo zauzeti stališče do hitro spreminjajočih se razmerah v svetu. Upam, da se bo romunsko predsedstvo ukvarjalo tudi z vsemi temi vprašanji. Vprašanje varnosti prav tako ne sme biti drugorazredna tema. Evropa ni v nevarnosti, ampak zagotovo ni tako varna, kot je še nedavno bila. To potrjujejo tudi številni napadi. Zaščititi je treba meje in državljane. To bi morala biti ena od naših ključnih prednostnih nalog. Hvala. Hvala lepa, gospod Marinesko, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko začnem s pogajanji o zakonodaji z romunskim predsedstvom. Z romunskim stalnim predstavništvom sem že dobro sodeloval in bom sodeloval še naprej in bomo skušali zaključiti zakonodajne doseje. Še naprej bom branil interese Romunov pri vseh dosejih, ki so pred nami ne sprejemam pa obtožb proti nekaterim strankam, političnim skupinam. Mislim, da je zelo, zelo nepošteno, da romunski državljani ne morejo prosto potovati po EU. Pa tako ne podpiram obtožb glede kršitve pravne države. Gospa ministerska predsednica, govorili ste o eksternem in notranjem konsenzu mislim, da moramo evropske vrednote spoštovati. Tukaj moramo imeti seveda popolno enotnost. Želimo izboljšati nekatero zakonodajo, imeti pa moramo pravo zakonodajo in ministri morajo v evropskih predstavnicah prepričevati vlade, da bi glasovali za Romunijo. Biti morate tudi zelo previdni, koga pošljete v vašem imenu, v imenu sveta. potrebno je učinkovito izkoristiti evropska sredstva, potrebujemo bolnišnice, železnice, ceste v Romuniji. Ste na strani Romunov in gotovo si boste lahko pridobili zaupanje evropskih partnerjev. Romunijo morate sedaj predstavljati v duhu večine Romunov, ne pa samo večina v bukavaričanskem parlamentu. Gospod Marinescu, vprašanje v okviru modrega kartona strani kolegice Jakonsari. Sprejmete, gospa Jakonsari. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zanima me, malo se mi je čudno zdelo, da nihče ni spregovoril o eni največjih kršitev človekovih pravic, ki se dogaja v Romuniji. To je kršitev pravic Romov. Prihajate iz Romunije, tako da vas sprašujem, ali je to zaradi dejstva, ker ni dovolj napredka na področju Romov, ali pa smo včasih preveč uljudni v teh razpravah in ne govorimo o pravih temah. Gospod Marinesko, vaš odgovor. Da, Hvala lepa. Da, gotovo to je, po mojem mnenju, vprašanje, ki prihaja zaradi pomankanja informacij na strani poslanke. Vabim vas, da prijete v Romunijo, prijete z mano v mojo regijo. Ostali kolegi in kolegice so bili v moji regiji in mojem mestu. Prijete z mano, obiščite našo regijo in boste videli, kaj se dogaja o tej temi, ki ste jo ravno kar izpostavili. Honorevole. Hvala lepa, kolega Vajden Holcer Jozef, za minuto. Uh, Hvala lepa. Spoštovana gospa ministerska predsednica, vsako leto se predsedstvo dvakrat zamenja. To je čisto rutinsko, kar se tiče vode na evropske ravni. Prevzem romunskega predsedstva pa je nekoliko drugačno, zato ker bomo najprej imeli evropske volitve. To je torej prav poseben časovni pritisk, po drugi strani pa zato, ker je prevzem predsedovanja nekaj, kar potem celotno državo spravi v svoj žarometov. Potrebno se je seveda boriti proti korupciji. Komisija je ugotovila, da pravih premikov ni bilo, mi pa smo resolucijo nedavno tudi že sprejeli z veliko večino, da nas skrbi to torej razvoj pravne države. Zato bomo zelo, zelo pozorno spremljali dogodke v Romuniji v naslednjih mesecih. V tem je tudi priložnost, seveda. Država lahko pokaže, da je sposobna svoje notranje težave v skladu z obvezami pri pristopu tudi rešiti. Pripričani smo, da bo Romunija na evropski ravni lahko dosegla veliko napredka in pri tem vas bomo seveda z velikim zadovoljstvom podpirali. E. Hvala, Jozef, kolega Jurek, za minuto. Hvala lepa. Preden smo začeli s to razpravo, preden začnem s svojim govorom, bi želel povedati, da po govoru gospoda Bulmana, sem želel spregovoriti, sem mu želel zastaviti vprašanje, formalno vprašanje, takrat je predsedoval gospod Tajani. Šlo je za 11. člen našega poslovnika, gre za to, da smo obvezani med sebojnemu spoštovanju, moramo se izogibati obrekovanjem. To, kar je dejal gospod Bulman, da je neka vlada v eni državi članic fašistična, to kaže na nespoštovanje parlamenta in na nespoštovanje poslanke poslancev v tem parlamentu. In nespoštovanje tudi strani največje skupine, strani ELS. Predsednik bi moral se tako odvati. To je prvič. Drugič, nobene podlage ni pravne podlage, da ne bi dali besede nekomu, ki jo je zahteval za vprašanje, ki se jo tika postopkov gospod Bulman ni edini, ki je govoril v tej smeri. Torej, prosim, da posredujete predsedniku Tajaniju to, kar sem povedal, to so nespremljive razmere, ni bilo odziva to, kar je dejal gospod Bulman in to, da nisem dobil besede. Sedaj pa želim spregovoriti. Gospod predsedujoči, ne, ne, se opravičujem, kolega, ampak spregovorili ste o zadevi, ki se je nanašala na predsednika Tajanja, ko je predsedoval plenarnemu zasedanju. Vsaj veste, kaj pravi poslovnik. Vprašanje oziroma pripombo bomo predsedniku parlamenta posredovali. Zaenkrat pa je to to, gospod Andrej. Hvala lepa, predsedujoči. Mestka predsednica, dobrodošli pri nas. Želim vam čestitati glede predsednice naloge, glede večletnega finančnega okvira. Kot veste, je naše stališče jasno. Potrebujemo ambiciozen obračun stroškov in boriti se moramo proti podnebnim spremembam, pa tudi proti socialnim in teritorijalnim neenakostmi. Kar se tiče evropskega projekta, je potrebno imeti pravičen prehod in določen ekološki model. Svet je seveda povedal, da si želi določeno obračun stroškov in da parlament, parlament pa tudi pravi, da določenih stvari ne bo podprl. Razumem, da želite sedaj definirati glavne linije glede večletnega finančnega okvira. Lahko natančno poveste, kaj menite s temi smernicami in kako pričakujete upoštevati mnenje parlamenta. Temu zelo hvala lepa. Peso. Hvala lepa, gospa Breso. Mercedes za minuto. Hvala, predsedujoči. Gospa ministrska predsednica, najprej bi vam rada seveda čestitala za predsedovanje. Hvala lepa tudi za štiri tematske prednostne naloge, ki ste jih predstavili. Sama bi se rada oglasila v zvezi s teritorijalno konvergenco. Mislim, da nobeno ozemlje, kot ste že sami omenili, ne bi smelo biti puščeno ob strani. Ravno zato, ker verjamem v to, se mi zdi, da bi morali, kot smo povedali tudi v parlamentu nedavnoma, morali imeti na voljo ustrezno agendo za vsa ta ozemlja, ki jih puščamo nekako na stranskem tiru. Gre za bolj oddaljena ozemlja, za gorska območja in podobno. Zanima me, ali boste uslišali ta poziv Evropskega parlamenta ali boste pripravili kakšno pobudo na tem področju, da bi pripravili širšo agendo s tem v zvezi. Romunija je država, ki je sicer na zunanji meji Evrope pri vas imate tako gorska območja kot ravnine in tako naprej, tako da veste, kako pomembna je konvergenčnost na tem področju. Zanima pa me še čisto na koncu, kaj boste storili za to, da bi se čim več državljanov deložilo evropskih volitev. Hvala. Hvala lepa, gospa Bresa, gospod Nika. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa ministerska predsednica, spoštovani kolegi. Najprej čestitam predsedstvu za to, da ste tako jasno predstavili prioritete rumunskega predsedovanja. Poleg tega pa vas prosim, da ste bolj jasni glede enega vprašanja, pri katerem je nastalo nekaj zmede. Eden izmed kolegov je podal govor, ki ni povezan z programom predsedstva, ampak je želel samo nabirati eh, nekaj političnih točk gospod Verhofstadt ima dogovor z eno izmed strank v Romuniji, torej morate razumeti, da je on eh, tukaj pristranski na nek način. Približno 200 uradnikov Romunije dela v Bruslju in eh, tudi njim se je potrebno zahvaliti, pa tudi tistim, ki so pripravili samo predsedstvo. Govorili ste o štirih stebrih: konvergenčnost, varnost, globalna Evropa in Evropa vrednot. To so štiri pomembna zgodovinska področja in bodo pomembna tudi v prihodnosti. V prihodnosti bo jasno, da je to najpomembnejši politični korak Evrop Romunije v času njenega članstva. Hvala lepa, gospod. Neka gospa Toja je na vrsti. Patricija za minuto. Hvala, predsedujoči. Prisrčen pozdrav ministerski predsednici, lep pozdrav romunskemu predsedstvu. Ministerska predsednica je bila cenjena kolegica v naši skupini in seveda v parlamentu. Par stvari bi rada izpostavila. Številna vprašanja so podarili tudi moji kolegi, še posebej tisti iz moje politične skupine, ki jih v celoti podpiram. Bi vas pa rada opozorila na dvoje, na nekaj pomembnega namreč. Namreč eh, Socialni stebr je izjemno pomemben. Romunsko predsedstvo pravi, da je tudi socialni stebr izjemno pomemben, da je temelj za nadaljne ukrepe. Socialni stebr je pomemben tudi pri nadaljnem razvoju zmogljivosti Evropske unije, še posebej v teh trenutkih, ko evropski državljani potrebujejo Evropsko unijo. V nekaterih državah je več kot očitno, da vse socialne napetosti še kako burijo dohove med državljani. Potrebujemo Evropo, ki bo znala prisluhniti, ki bo blizu državljanom, ki bo pomagala otrokom, ženskam in ostalim. Potem je pa tu še vprašanje industrije. To vprašanje je povezano tudi z vprašanjem socialne Evrope. Evropa mora rasti in se razvijati. Na tem področju so pomembni programi, kot je obzorje in ostali. Zanima me, kaj bo predsedstvo storilo, zato da se delo na teh dosejih zaključi. Hvala lepa, kolega Danti, za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa ministerska predsednica. Dobrodošli ponovno v Evropskem parlamentu. Zaradi evropskih volitev bo romunsko predsedstvo imelo na voljo predvsej manj časa, da zaključi svojim delom in da pri tem sodeluje z Evropskim parlamentom. Sam bi izpostavil vprašanje, ki je meni še posebej pri srcu. Gre za vprašanje notranjega trga. Notranji enotni trg je eden od večjih zgodb o uspehu Evropske unije. Kljub temu pa se na enotnem trgu še vedno pojavljajo številne šibkosti in pomankljivosti. V zadnjih letih je zaradi teh pomankljivosti prišlo do razširjenega strahu in do nezaupanja v Evropsko unijo. Upam, da boste opredelili jasen okvir pravil, na podlagi katerih bomo poskrbeli tudi za digitalno preobrazbo naših družb in gospodarstva. Zato bi se rad pri tem vprašanju zaustavil še pri uredbi o tržnem nadzoru. Upam, da bo romunsko predsedstvo uspelo zaključiti pogajanja s tem v zvezi v naslednjih tednih. Pomembno je, da evropskim državljanom zagotovimo, da na trgu krožijo varni proizvodi, ki so proizvedeni skladno z zakonodajo, enako velja tudi za proizvode na spletu. Bolje bi morali zaščititi evropske potrošnike in zaščititi naša podjetja pred nelojalno konkurenco. Hvala lepa, kolega Danti. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega. 25 se vas je javilo k besedi. Nemogoče je, da bi dal besedo vsem, zato jo bom dal desetim govornikom, porazdeljenim med politične skupine, da bodo vse politične skupine dobile besedo. Najprej kolega Pasku za minuto. doamnă prim ministru, domnule președinte. Najlepša hvala, gospa ministrska predsednica. Gospod predsednik, vsako predsedstvo mora slediti trim načelom. Prvič, nadaljevati mora to, kar je počelo prejšnjo predsedstvo, drugič, zadati si mora lastne cilje in tretjič, umestiti se mora v kontekst delovanja Evropske unije v času njenega predsedovanja. Romunija si je jasno zastavila svoj program in pri tem tudi spoštuje ta tri načela. Danes bomo komentarje utemeljili na eh, vašem delu in vi ste za to ustvarili dobro podlago. Okrepiti moramo Evropo in če želimo, da bo Evropa močna v celoti, ne samo njene inštitucije, potem moramo zagotoviti, da bodo posamezne države članice močne. Zaščita, ki jo nudijo evropske inštitucije, se bo morala namreč eh, podvojiti tako gospodarsko, politično kot tudi vojaško. To morajo storiti tudi države članice. Ta cilj pa lahko dosežemo samo, če bomo tudi v prihodnosti še naprej sledili našim ciljem. Sodelovati moramo in to iskreno, nima smisla, da se zakopljemo v eh, posamezne podrobnosti. Gospod Murešan, izvolite. Hvala lepa, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa ministrska predsednica, spoštovani kolegi in kolegice, Romunija bo prvič predsedovala Evropski uniji in to je zgodovinski trenutek za našo državo. Zelo jasno bi želel povedati, da je to predsedovanje res v imenu romunskih državljanov. Romunski državljani so pripravljeni na to prvo predsedovanje Evropski uniji. V zadnjih dveh letih je vse več romunskih državljanov stopilo na ulice in se zauzemalo za evropske pravice zauzemali so se za pravno državo in za neodvisni pravosodni sistem. Pri tem so imeli v rokah evropsko zastavo. V času romunskega predsedovanja moramo to upoštevati. Vi, gospa ministerska predsednica, morate to odgovornost tudi prevzeti. Pred vami je kar nekaj izzivov, naprimer evropski proračun za naslednjih sedem let. evropskim državljanom morate čim prej ponuditi podrobnosti o tem, kakšna finančna sredstva bodo na voljo in kako bodo porazdeljena. Veliki ziv pa je tudi Brexit. Videli bomo, kaj se bo danes zgodilo na glasovanju v britanskem parlamentu. Milijonom evropskih državljanov v Združenem kraljestvu moramo pomagati, da bodo vedeli, kaj se bo zgodilo z njimi v prihodnosti. Romunija pa želi pomagati tudi v vzhodni soseski, To mora nujno priti na eh, naše dnevne rede. Evropska unija od predsedstva pričakuje, da bo spoštovalo evropske vrednote in tudi državljani to priča pričakujejo. Prosim vas, da se držite dodeljenega časa za govor. Kolega Marija, za minuto. Grazie, presidente. Kiria Prosipurgeč. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se eh, vam za besedo gospa ministrska predsednica spregovoril bi o vprašanju migracij. Zdi se mi namreč, da ponovno doživljam nek državu. Svet se ni pripravljen odločiti, ni pripravljen sprejeti odločitev in odgovornosti. Države članice pa tudi eh, popuščajo, ne želijo prenove Dublinske uredbe. Grčija in Italija ostajata eh, nekakšno taborišče, kjer ostanejo vsi begunci. Egejski otoki so polni beguncev, sedaj pa begunci prihajajo tudi eh, preko drugih poti. Želel bi si, da se spremeni azilni sistem v Evropi. Mislim, da moramo odpraviti Dublinsko uredbo, torej Dublin 3 bi morali umakniti. Prošnjo za azil ne bi nasmeli, smeli nasloviti na državo vstopa, ampak na druge države. Hvala lepa, gospod Grapini. Ministru, komisar, dom... Najlepša hvala, gospa premijejka, gospod komisar, predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Rada bi se zahvalila tistim, ki ste podprli romunsko predsedovanje. Tud, tudi sama sem bila članica romunske vlade, poznam svoje kolege tam in prepričana sem, da bodo uspešni. Ne bom spregovorila o njihovem programu, namreč eh, mislim, da vsi prispevajo k temu, da bi bil program res dober. Bi pa rada nekaj dodala. Tisti kolegi, ki so prišli sem z napačnimi in lažnimi informacijami, sedaj te informacije zlorabljajo in jih razširjajo. V Evropskem parlamentu se trudimo, da bi se bojevali z oprlažne novice. Res je, trenutno smo v predvolilnem času, ampak to še ne pomeni, da bi morali napadati eno izmed držav članic v času njihovega predsedovanja. Pomembno je, da govorimo o njihovem programu, o njihovem predsedovanju, o njihovih ciljih to bi bilo nekaj koristnega. Govorimo o prioritetah, o vsebinah, ne pa o govoricah, za katere nismo prepričani, da so resnične. Torej, želim vam veliko uspeha v času predsedovanja. Danes smo na plenarnem zasedanju glasovali o pomembnem dosjeju, glede katerega se bodo sedaj začela pogajanja in prepričana sem, da bo Romunija zelo uspešna. Hvala lepa, gospa Kuneva. Najlepša hvala. Spoštovana premijerka, veseli me, da ste ponovno v parlamentu. Pred nekaj leti ste bila evropska poslanka skupaj z nekaterimi kolegi, naprimer gospa Grapini, gospod Pirinski in drugi. Ste se udeležili konference, ki sem jo organizirala jaz, o načinih boljšega sodelovanja v Balkanu. Takrat smo se pogovarjali o tej pomembni temi. Ampak Romunija ni dober primer, ko gre eh, za socialne pravice, za eh, izplačilo plač, pravice delavcev in tako naprej. Ali je to res? Poznate pravice Evropskega parlamenta, veste, da se zauzemamo za socialni stebr, za človekove pravice, za to, da bi sprejeli reformo skupnega azilnega sistema. Upam, da so to tudi vaše prioritete. Želim vam veliko uspeha v času predsedovanja. Jaro. Hvala lepa, kolegica Jaroka. Spoštovana premijejka, želimo vam veliko uspeha v času predsedovanja. Hvala, da ste izpostavili najpomembnejše prioritete. Za nas je izjemno pomembna tudi kohezijska politika, ki ste jo izpostavili. Pomembne so gospodarske razlike v Evropi, ampak ne le to. Vprašanje je tudi, kakšen dostop do pravic imajo različni državljani Evropske unije. Socialna kohezija, o kateri ste govorili, je zato tako pomembna. Prav zato upamo, da boste v naslednjih šestih mesecih dosegli tukaj napredek. Namreč imate že veliko izkušenj na tem področju. Namreč eh, povezali ste se z nekaterimi najbolj revnimi državami Evropske unije in eh, Veseli me, da bomo tukaj poskušali napredovati. Hvala za to vprašanje o Romih. Gospod Marinesku je tudi to omenjal. Pomembno je, da razmišljamo o situaciji revnih in vaše predsedstvo mora poslati Evropi to sporočilo, da imamo v Evropi dve, eh, 120 milijonov revnih ljudi in eh, to moramo nujno odpraviti. Upam, da se bo vaše predsedstvo zauzemalo za to vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gos Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa premijerka, spoštovani člani romunske vlade, spoštovani kolegi in kolegice. Morda ni na ključje, da danes, 12 let potem, ko se je Romunija pridružila Evropski uniji, naša premijerka predstavlja prioritete romunske vlade v času predsedovanja. Romunija sedaj eh, sedaj proslavlja tudi dva pomembna eh, datuma. 169 let od tega, ko se je rodil naš eh, nacionalni pesnik in še ena pomembna obletnica za Romunijo in njihovo neodvisnost. Naša premijerka gospa Dančila je prav v teh dneh podala vizijo romunskega predsedovanja in to je trenutek, v katerem Romunija ponovno slavi ponosni moramo biti na to, da smo člani te krasne evropske družine, Evropske unije. To priložnost bi izkoristila zato, da želim veliko uspeha premijejki Dančili in članom njene vlade. Spoštovani kolegi, prosim, imejte več zaupanja v eh, vizijo Romunov v času tega predsedovanja. V veliko čast mi je, da bom kot poslanka v parlamentu lahko podprla predsedstvo z delom na različnih dosjejih. Predvsem v odboru za kmetijstvo, naprimer. Namreč SKP je pomembna prioriteta za Evropo in zato me tudi zelo zanima, gospa premijejka, kakšna je vizija romunskega predsedovanja na tem področju. Kakšni so vaši predlogi, kar se tiče kmetijske politike? Hvala. Hvala lepa, kolega Preda. Uh, uh. Najlepša hvala. Čisto kratek komentar, gospa premijejka. V zadnjih mesecih ste vi in člani vaše vlade kritizirali Evropsko komisijo in to večkrat. Dejali ste, da so njihove dejavnosti, dejavnosti komisije, utemeljene na lažnih informacijah, na neresničnih informacijah. Vi in vaša vlada ste prebrali tudi resolucijo parlamenta, v kateri piše, da so posredovale tuje sile. Zanima me, kako boste sedaj sodelovali z komisijo in parlamentom, vašimi institucionalnimi partnerji, če pa tukaj ni zaupanja. Sami ste povedali, kako pomembno je, da vzdržujemo zaupanje v inštitucije. Pa še nekaj bi rad dodal. Ko ste govorili o prioritetah romunskega predsedstva, No, v Romuniji je eden izmed televizijskih programov prenehal eh, oddajati, zato ker je predvajal slike iz protesta 10. avgusta. Zato je torej moral nehal pred, eh, prenehati svoje predvajanje. To je nekaj, kar bi vas moralo precej skrbeti, gospa premijejka. Razen, če ste še vedno eh, nekje v preteklosti, če razmišljate tako, kot so včasih Čočeska? Honorevole Ruonen. Gospa Ruonen za minuto. Bulman, mister Bulman, suspension of station. Mikrofon. Mikrofon, prosim, sicer vas ne slišimo. Najlepša hvala. Romunija prvič predseduje Evropski uniji in veliko pomembnih dosjejev je pred vami. Upam, da boste dosegli napredek. Pri teh dosjejih je zame izjemno pomembna direktiva za zaščito žvižgačev. Pomembno je, da zaščitimo žvižgače, ne glede na to, ali se znajdejo v javnem ali zasebnem sektorju, namreč eh, vedeti morajo, da jih bomo zaščitili, da tudi če poročajo o zločinih, ne bo ne bodo ogroženi. Če ne bodo verjeli v to zaščito, ne bodo poročali o zločinih, ki se dogajajo leta in leta. Svet je sedaj pod vprašanje postavil pravno podlago te direktive. Pravna služba komisije in parlamenta pa pravita, da tukaj ni nobenih problemov. Torej, upam, da svet ne bo blokiral tega dosjeja, upam, da bo Romunija v času svojega predsedovanja resnično poskušala uspodbujati nadaljevanje teh pogajanj. Žvižgači morajo imeti namreč minimalne standarde za zaščito po vsej Evropi. Hvala lepa. Kje smo zdaj na tem mojem seznamu? Klaudija Tapardel. Preloara prešedencije, da katre cara. Najlepša hvala. Predsedstvo Evropske unije je izjemno pomembno za Romunijo, mojo državo. Romunija bo pokazala, kako zmogljivi smo, kako dobre so naše. V, v, Kako dobra je naša uprava in kako smiselno razumemo vizijo evropske prihodnosti. Romunija ima namreč strateško pomembno pozicijo, pomagala bo pri boljši uravnoteženosti v Evropi in združevala vzhod in zahod Evrope. Romunija je zelo proevropska država in prav zato je to sedaj zelo pomembno. Znašli smo se v času, kjer je pred nami veliko izzivov in zato moramo biti solidarni ter eh, podpreti to predsedstvo. Gospa Keller, gospod Verhofstadt in drugi, ki so bili zelo kritični, naj vam povem naslednje. Motite se, informacije, ki ste prej, jih prejeli, ne držijo, v bistvu ste postali žrtev manipulacij. Žal mi je, da ste bili tako kritični do Romunije in njene vlade, ampak to je gotovo samo del predvolilnih igric. Romunija spoštuje vladavino prava in temeljne pravice romunskih državljanov. Romunski predsednik je vaš prijatelj, ampak prav on je ignoriral določbe iz naše ustave. Če želite pravično Evropo za vse državljane, potem morate zagotoviti, da bo leto 2019 tisto, v kateri eh, ne bomo več imeli eh, posredovanja pri eh, Romuniji in da bo lahko torej se Romunija pridružila še in hvala. V imenu komisije podpredsednik Ansip. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovana premijerka, spoštovani poslanci in poslanke. Vsem bi se vam rad zelo lepo zahvalil za to zanimivo razpravo. V času romunskega predsedovanja se bo zgodil brexit, poleg tega bomo imeli evropske volitve. Nadaljevala pa se bo tudi pogajanja glede večletnega finančnega okvirja. Istočasno moramo zaključiti pogajanja glede 242 različnih zakonodajnih predlogov. Skupaj bomo eh, sodelovali in tudi opravili dobro delo ter dosegli rezultate, to je rekel predsednik Joannist prejšnji teden v Bukarešti. Na našem obisku sem zelo dobro razumel, kako resno so romunski ministri vzeli te besede romunskega predsednika. Veselim se dobrega sodelovanja med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in romunsko vlado v času vašega predsedovanja Evropski uniji. Romuniji želim veliko uspeha v času predsedovanja. Najlepša hvala, Mulčomeska. Besedo predajam ministrski predsednici Dančili. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo skrbno sem prisluhnila vsem govorom in pripombam poslank in poslancev, mojih nekdanjih kolegov. Upala sem, da boste ponudili kakšen predlog, kakšno rešitev, da boste zauzeli pozitiven pristop. Tako da bodo vsi evropski državljani, ki nas danes poslušajo, tudi slišali, da ponujamo odgovore na njihove zahteve, na njihove vprašanja, na njihove potrebe ne glede na to, odkot prihajajo, iz katere države, iz katere regije, iz katerega socialnega razreda. Kot sem že prej povedala, sem nisem prišla zato, da bi polagala račune ali da bi poravnavala kakršnekoli račune. Tu sem kot ministerska predsednica države, ki trenutno predseduje, Evropsko un predseduje Evropski uniji. Sama sem ministerska predsednica Romunije in upam, da bomo skupaj našli rešitve, zaradi katerih bo Evropska unija močnejša. Želimo si, da bi Evropska unija bila veliko bližje svojim državljanom, povsod po Evropski uniji. Podpredsednik komisije, najlepša hvala tudi vam za prijazne besede. Hvala lepa tudi za to, da zaupate romunskemu predsedstvu Evropske unije. Potrebujemo vašo podporo. Prepričana sem, da bomo skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom lahko zagotovili stabilnost in oblikovali soglasje tudi glede pomembnih vprašanj in izzivov, s katerimi se soočamo. Skušala bom odgovoriti na vprašanja, ki ste jih izpostavili. Gospod Stolojan, Naši ministri so izkušeni. Delali smo v ozadju, ko so predsedovale druge države, sodelovali smo s komisarji, sodelovali smo z različnimi akterji in se ustrezno pripravili na različne dosjeje, ki jih imamo na mizi. Podpira nas seveda tudi generalni sekretarjat sveta. Tako da prosim, da ne vstopate v razpravo s to prejudicirano podobo o naših ministrih in državnih sekretarjih, ki naj ne bi bili zmožni reševati problemov, s katerimi se soočamo. Tudi vi ste Romun in želela sem si, da bi vsaj vi zaupali romunskim ministrom in naši državi. Govorili smo o tem, da je zelo pomembno, da se ministerska predsednica sreča z nizozemskimi in francoskimi sogovorniki. Seveda sem pripravljena iti tudi v nizozemski parlament, pripravljena sem se pogovarjati tudi s predsednikom Romunije, da bo tudi sam izpostavil ta vprašanja na Evropskem svetu. On nas bo namreč zastopal na ravni Evropskega sveta. Kar pa zadeva evroobmočje in načrt za pridružitev evroobmočju. Decembra 2018 smo dokončali ta načrt, načrt je zdaj objavljen, tudi natisnjen. Zdaj pa moramo sprejeti posamične ukrepe, ki so v tem načrtu tudi opredeljeni. Z veseljem vam posredujem podrobnosti tega programa. Glede tega, kar ste povedali, v skupini SD. Hvala lepa za izraženo podporo, hvala lepa, da zaupate v pravno državo, ampak verjetno veste, da podpiramo človekove pravice in da podpiramo tudi pravice vseh tistih, ki so trpeli zaradi krivičnih odločitev, ki jih je sprejel naš pravosodni sistem. Žal mi je, da je gospod Vrhovštad že zapustil plenarno dvorano, kajti želela sem ga pomiriti kos bomo vsem tem dosjejem, ki jih imamo na dnevnem redu predsedstva. Ravno zaradi tega sem tudi prosila, da se oblikuje soglasje. Odločalo se bo s soodločanjem, zato bomo stremeli k enotnosti. Sem pa seveda upala, da bi kolega kot vodja politične skupine podal vsaj neke vrste oceno našega programa, kako naš program se upada z evropsko agendo ne pa da izpostavlja zgolj probleme in izzive, s katerimi se država, ki predseduje svetu Evropske unije, sooča na interni ravni. Pomembno je, da govorimo o dejstvih. Glede pripomb gospoda Frhovštata. Gospod Frhovštat kritizira romunsko vlado bi pa vseeno prosila kolega, da dopusti, da se romunski državljani sami odločijo, da sami sprejmejo odločitev ali verjamejo vladi ali ne. Prosim ga, da romunskim državljanom ne usiljuje svojih prepričanj. Kolegice in kolegi, seveda je zelo pomembno, da ponudimo tudi predloge drugim državam. Dejstvo pa je, da moramo vsaki državi prepustiti, da oblikuje svojo agendo, svoje zamisli in da vsaka država kuje svojo usodo. Gospa Kele, rekli ste, da je na tisoče Romunov odšlo na ulice protestirati, da zahtevajo pravno državo, ampak zdi se mi, da so vas napačno obvestili o tem, kaj se dogaja. Par številk zgolj za ponazoritev, kaj pomeni dobro upravljanje v Romuniji. Pri nas beležimo gospodarsko rast, ki je više od 4 odstotkov. 2,6 odstotka je vreden naš primankljaj. Brezposelnost je pri nas nižja od 2 odstotkov. Več kot 10 odstotkov naložb imamo v Romuniji. Mislim, da je to več kot jasen zgled, da dobro upravljamo v državi. Mislim, da ste kolegice in kolegi v parlamentu skušali Romunijo prikazati na napačen način. Lahko vam posredujem tudi številke, na podlagi katerih boste ugotovili, da smo na podlagi dobrega upravljanja v državi zagotovili boljši življenski standard. Mislim, da bi morali primerjati dosežene rezultate s tistimi, ki so jih dosegle druge države. Če bi to storili, bi prišli do zaključka, da v Romuniji vlada dobro deluje in da skrbi za romunske državljane. Gospod Paskas nas je vprašal, kaj si mislimo o razkolu v Evropski uniji. Ali bodo težnje po zedinjenju v uniji sedaj bile potisnjene na stranski tir in se bomo bolj pogovarjali o tem, kar nas razdvaja. Mislim, da se ne bi smeli osredotočati toliko na to, kaj nas razdvaja. Namreč samo, če bomo enotni, če bomo delovali kohezivno, bomo lahko kot Evropska unija storili korak naprej. Marija Žuao, hvala lepa za vse prijazne, lepe besede. Vrh v Sibiju bo za nas nedvomno priložnost za to, da skupaj oblikujemo prihodnost Evropske unije. Mislim, da ste danes govorili o prihodnosti Evropske unije in če se že pogovarjamo o Evropski uniji in njeni prihodnosti, to pomeni, da bomo morali drug z drugim sodelovati, ne glede na to, kateri politični stranki pripadamo. Najti moramo rešitve, s katerimi se bomo približali evropskim državljanom. Samo tako bomo zagotovili prihodnost, v okviru katere bomo enotni in v okviru katere bomo državljanom lahko zagotovili čim boljše možnosti. Gospod Hojkmark, vlada se mora boriti proti korupciji. Večkrat sem že izpostavila, da nimamo enega samega zakonodajnega akta s tem v zvezi trenutno na mizi v Romuniji. Govorim o amnestiji. Namreč želimo zaščititi državljane, ne želimo braniti kogarkoli specifično, želimo braniti vse tiste, katerih pravice so bile poteptane. Pomembno je, da ko govorimo o pravni državi, ko govorimo o pravici in pravosodju, bi morali sodelovati, zato da bi se skupaj borili proti korupciji. Romunska vlada bo storila točno to, vendar nas morajo prav tako skrbeti pravice tistih državljanov, ki so jih prizadele napačne sodne odločitve. Gre za državljane, ki so utrpeli škodo zaradi tega, ker so predstavniki tajne službe sklepali dogovore s pravosodnimi organi. Številni pravite, da je boj proti korupciji pomemben, ampak tisti, ki želijo izpostavljati ta vprašanja, to, kako pomembno je, da se borimo proti korupciji, ne želijo, da se razkrijajo vse informacije, zato ker so ti isti posamezniki bili del tega sistema, v okviru katerega se je pravna država kršila. Gospod Marinesko, vaše stališče glede romunske vlade nikakor ni utemeljeno niti upravičeno. Vi ste rekli, da je prišlo do napadov na pravosodni sistem, da je vlada PSD-Alde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 Zdi se mi, da so vaše pripombe bolj letele na tehnokratsko vlado, ki je bila na oblasti pred nami. Odkar smo mi na oblasti, smo uspeli še, počrpati 26 odstotkov evropskih sredstev, ne da bi upoštevali kmetijska sredstva. Tam je uspešnost črpanja sredstev 27 odstotkov, kar je skladno z evropskim povprečjem ta vlada dela v dobro romunskih državljanov. Jasno je, da sprejemamo ukrepe tudi v ta namen. Mislim, da počnemo vse za korist evropskih državljanov. Tako da to, kar ste povedali, ne drži. Gospa Breso, teritorijalna kohezija je nedvomno pomembna. Nobene regije ne bi smeli pustiti zadaj. Gorska območja, oddaljena območja, podeželska območja, vsa moramo vključiti. Pripravljeni smo sprejeti vsak predlog v zvezi s tem, kako bi zagotovili večjo kohezijo. Omenili ste, da bo 20 milijonov državljanov prvič volilo na evropskih volitvah. Pravite, kaj nameravamo mi storiti, zato da bi mlade prepričali, da se volitev udeležijo. Najprej moramo mladim pokazati, da jim znamo ponuditi rešitve. Poleg tega moramo mladim pokazati, da pri nas ne gre za konflikt med političnimi skupinami. Pomembno je, da iščemo rešitve. Samo tako bomo lahko prinesli dodano vrednost, samo tako se bodo naši državljani tudi lahko poistovetili z odločitvami, ki jih sprejemamo v naših institucijah. Prepričana sem, da nam skupaj lahko uspe. Kolegice in kolegi, zaupam v svet, v komisijo in v vas. Prepričana sem, da bomo v naslednjih šestih mesecih poiskali prave rešitve in da bomo izpolnili pričakovanja tudi teh 20 milijonov mladih ter vseh ostalih 500 milijonov evropskih državljanov. Gospa Jaroka, kar zadeva vaše pripombe. Omenili ste, da v Evropski uniji obstajajo tudi revnejše države in da bi morali storiti nekaj s tem v zvezi. Več kot eno leto že delamo na tem, skušamo izboljšati življenski standard. Ugotovili smo, da vrčevalni ukrepi niso prava rešitev. Pri nas smo povečali tako plače kot pokojnine, izboljšali smo plače za zdravnike in učitelje, povečali smo tudi razno razne dodatke za prikrajšane osebe, tudi za invalide. Prispevali smo k razvoju mest in regij. Veliko smo že storili v boju proti revščini. Več pa bomo morali storiti s tem v zvezi tudi na evropski ravni. Še zadnja pripomba. Danes smo med razpravo slišali kar nekaj obtožb. Obtožbe so letele tudi name. Ne vem, ali naj se na to sploh odzovem. V vsakem primeru naši državljani razlikujejo med sovražnim nastopom in odprto glavo. Gospod Preda, romunska vlada in ministerska predsednica ne kritizirata Evropske komisije ali Evropskega parlamenta.